Najlepša hvala za pozornost. Imamo tudi zapisnik eh, zasedanja za 8. julija. Eh, zanima me, ali ima kdo kak komentar pri pombo, ki bi jo rad dal na zapisnik, ni videti. Torej, s tem štejemo, da je zapisnik sprejet rad bi vas obvestil tudi da so me pristojni španski organi obvestili da